Pan przewodniczący! Koleżanki i koledzy, Kolegice in kolegi, rad bi vas vse ponovno pozdravil po poletnih počitnicah. Upam, da ste se vsi odpočili. Čeprav so se te počitnice razlikovale od tistih v preteklosti. Namreč v Evropski uniji se je veliko dogajalo, pa tudi drugot po svetu je bilo veliko različnih dogodkov. Stalno se